Oh, euh, Ker imamo že veliko zamude, bomo kar takoj začeli. Prosim vas, da dvorano zapustite mirno, če ne želite prisostovati tej javni predstavitvi. Smo pri 15. točki na dnevnem redu. Gre za javno predstavitev o odnosih med Evropsko unijo in Japonsko uh, thank you thank you for coming and um... hvala vsem sodelujočim thank you thank you hvala pozdravljam japonskega veleposlanika, gospoda Kazu Kadamo, ki je z nami na današnji predstavitvi o odnosih med EU in Japonsko. Javna predstavitev. Gre za soglasje Evropskega parlamenta o strateškem sporazumu EU-Japonska. AFET je glasoval za resolucijo 21. novembra in za privolitev v sporazumu. E, tesna časovnica predvideva sprejetje naslednji teden na plenarnem zasedanju. To pomeni, da nimamo priložnosti, da bi imeli izmenjavo stališč na tej predstavitvi. No, ampak ta priložnost za razgovor za strokovnjaki bo vseeno omogočil izmenjavo stališč o soglasju in o poročilu. Pozdravljam naše goste, to je Gunnar Vigant, direktor za področje Azije in Pacifika iz SZD. Z nami pa je tudi profesor Aksel Berkovski iz Univerze v Pavi, v Pavija, Italija. Um, gre za inštitut, ki ima sedež v Milano in se imenuje Instituto per gli studi di politica internazionale. No, z nami pa je tudi Bruno Helendorf, raziskovalec iz inštituta Egmont v Belgiji. Besedo bi dal besedu Vigandu, ki bi spregovoril o sporazumu o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko. Izvolite. Osem minut imate na voljo. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, Mr. Preda. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod Breda, za to priložnost. Ne bom izkoristil celotnega časa za govor. Eh, želel bi vas opozoriti na to, da je japonski. Eh, eh, Zgornji dom japonskega parlamenta potrdil sporazum um, Evropski parlament pa bo glasoval naslednji teden na plenarnem zasedanju in upam, da bo tudi parlament dal svoje soglasje temu sporazumu. Tako da se bo po podpisu lahko začel tudi postopek ratifikacije. Naj vam predstavim sporazum o strateškem partnerstvu, torej vsebino, argumente. seveda pozdravljam trdo delo, ki ga je v ta postopek uložil poročevalec gospod Peterle. Ta novi sporazum bo omogočil širšo politično razsežnost našega partnerstva, tradicionalno Namreč, ko gre za odnose EU-Japonska, razmišljamo samo o poslovnih odnosih, ampak imamo širše skupne interese, ki so sedaj bolj jasno izražene. Izraženi tudi v tem sporazumu, seveda imamo tudi skupaj veliko vrednot. Ta sporazum o strateškem partnerstvu predstavlja prvi to vrsten eh, strateški pogodbeni sporazum eh, Japonske. Um, in to bo seveda pomenilo krepitev odnosov med Evropsko unijo in Japonsko. Na ta način bomo lahko lažje ščitili naše skupne interese in vrednote, lahko pa, se, lahko pa bomo sodelovali tudi na področju. Um, Oziroma, lahko se bomo tudi skupaj zauzeli za naše interese na globalni ravni. Uh, Evropska unija in Japonska imata odnose, ki segata. Ki segajo že dolgo nazaj, zavezani smo človekovim pravicam, demokracije, večplastnemu svetovnemu upravljanju, zavezani smo tudi svobodni trgovini. Smo soočeni z veliko globalne negotovosti za tem novim inštrumentom. Bosta lahko Japonska in Evropska unija prevzeli vodilno vlogo na številnih področjih globalne ali bilateralne narave. Pomembno bomo lahko prispevali k, uprav, k oblikovanju svetovnega reda, lahko bomo uveljavili svoj vpliv v globalni agendi, Naše sodelovanje bo sedaj potekalo na števila nova področja. No, v Belgiji spa sicer pomeni uh, tudi kaj drugega, ampak kakorkoli naš sporazum bo eh, služil temu, da bomo naše ambicije prelili v konkretne ukrepe in skupne pobude. To je seveda opon, um, instrument opolnomočitve. To je pomemben politični, pa tudi pomemben pravni inštrument ta sporazum bo omogočil neko novo realnost, ko bo stopil v veljavo. Trdno bomo morali, oziroma pridno bomo morali sodelovati med seboj, zato da bomo izkoristili vse priložnosti, ki jih, ponuj, ki jih ponuja ta sporazum. Eh, gre tudi za novo institucionalno arhitekturo, ki nam bo omogočila, da bomo lahko razpravljali celi vrsti pomembnih tem. Um, No, Japonsko zunanje ministrstvo in pa e, SZD bosta tukaj e, delovala kot katalizatorja. Skratka, novi okvir pokvir, e, ponuja veliko novih možnosti. Imamo določbe za tesnejše sodelovanje pri nekaterih ključnih globalnih vprašanjih, recimo na področju podnebnih sprememb ali kibernetske varnosti. Tukaj imamo seveda veliko skupnih interesov. Japonska je pomemben partner na področju eh, razvojne pomoči. Eh, spadamo med največje donatorje po svetu in sedaj bomo lahko v okviru tega sporazuma še bolj tesno sodelovali. Na regionalni ravni eh, seveda obstaja povezava med dobrobitjo in varnostjo na obeh stranih, To kaže na našo tesno medsebojno povezanost in medsebojno odvisnost. To smo izrazili že v globalni uh, strategiji iz leta 2012-2016. Uh, eh, Tukaj lahko seveda omenimo Korejski polotok ali pa Južno-Kitajsko morje. Tukaj imamo skupne interese, želimo ohraniti mir in. Uh, omogočiti skupno upravljanje morebitnih kriz. Na tem področju seveda želimo ohraniti ustaljen globalni red. No, eh, na podlagi sporazuma bomo lahko imeli tudi tesnejše sodelovanje na področju varnosti. Potem naslednje področje je povezljivost, gre za trajnostno povezljivost, eh, socialno gledano, okoljsko gledano, pa tudi z vidika fiskalne vzdržnosti in gospodarskega razvoja. To seveda mora temeljiti na mednarodnih pravilih. Japonska je zelo pomemben partner za Evropsko unijo. Tudi na področju povezljivosti. Mm. Kakor veste, smo nedavno objavili tudi strategijo o povezovanju Evropske unije in Azije. Eh, sedaj imamo torej ustrezen strateški pristop, ki nam bo omogočil konkretnejše sodelovanje. Ne bom se spuščal v vse vidike bilateralnega sodelovanja in na vpliv tega na naša gospodarstva in družbe. Izpostavil bi morda samo področje energije in pa prehoda na krožno gospodarstvo na obeh stranih. No, seveda pa gre tudi za izmenjave, ki se neposredno dotikajo naših državljanov. No, tudi parlamentarni nadzor je jasno predviden v tem sporazumu, predvidena so medparlamentarna srečanja EU-Japonska in ta seveda pomembno prispevajo k širjenju našega strateškega partnerstva. Gre torej za gospodarsko, strateško partnerstvo, eh, torej za gospodarsko in strateško partnerstvo. Na ta način bomo lažje mobilizirali številne deležnike kompleksnih, tega kompleksnega odnosa, tako da bomo lahko poskrbeli za to, da bo ta okvir koristen za vse. <clears throat> Najlepša hvala, gospod Vigan, gospod Perkovski. Beseda je sedaj uh, vaša. Govorili boste o varnostni politiki Japonske v vzhodnji in jugovzhodnji Aziji. Najlepša hvala, ne bom govoril o SPI-ju in EPI-ju, o tem smo se že pogovarjali včeraj z gospodom Vigandom in z gospodom Brokom na drugem dogodku. Osredotočil se bom na varnostno in zunanjo politiko Japonske v eh, jugovzhodnji Aziji in južnji Aziji. Vključil bom tudi Indijo. Indija je zelo pomembna v kontekstu bolj aktivne zunanje in varnostne politike Japonske eh, napram Aziji. Gospod Vigant je omenil eh, povezljivost in eh, to je prav tako pomemben element. V zadnjih treh letih je postala ta politika Japonske eh, uh, v jugovzhodni Aziji precej bolj aktivna, precej vidnejša uh, pod okriljem premijeja uh, eh, Abeja. Uh, to velja tudi za kitajsko pobudo uh, pas in cesta. In Japonska je postala v regiji precej aktivnejša. Pozneje bom pokazal, kdaj in kako. Japonska predlaga kakovostne infrastrukturne politike z Indijo, eh, Avstralijo in ZDA, poskuša uravnotežiti kitajsko pobudo v okviru eh, oziroma kitajsko pobudo eh, pas in cesta. Vse to omogočajo spremembe v domači politiki Japonske in uh, obramne in eh, varnostne politike Japonske. Pozneje v razpravi se lahko o tem pogovarjamo. Eh, Japonska na novo tolmači svojo ustavo in eh, si dovoljuje, da izvaja pravico do samoobrambe, večje sodelovanje na področju obrambe in varnosti z drugimi državami. Od leta 2014 naprej so torej prek novega tolmačenja ustave začeli izvajati to pravico do samoobrambe, kolektivne samoobrambe v skladu s sedmim poglavjem listine eh, Združenih narodov. To je zelo pomembno. Še en pomemben dogodek v okviru te zunanje in varnostne politike je ta, da Japonska od leta 2013 naprej ne izvaža več orožja in tehnologije za orože v tujino. Prepovedali so si ta, eh, do takrat so ohranjali prepoved izvoza, eh, sedaj to, sedaj. Eh, to ne velja več in zato je tudi sodelovanje um, z jugovzhodno Azijo, pa tudi evropskimi državami uh, večje, kar se tega tiče. Leta 2016 je Japonska Filipinom zagotovila dva patrolna uh, čovna in uh, letala za usposabljanje, tudi letalsko varnost so dodali na agendo. Za Vietnam velja isto. Japonska Eh, Hanoju na severu, eh, na severu Vietname zagotavlja nova plovila, prej eh, so jim prodajali zgolj rabljena vozila. In podobno velja tudi v Indoneziji, spet patruljni čovni, ki jih prodajajo v Indoneziji. Japonska in Indonezija sta sklenila dvostranski forum na področju varnosti. Zakaj? Zato, ker se Indonezija prav tako uh, boji širitve Kitajske v uh, Južno-Kitajskem morju. Linija Daesh uh, je nastala leta 1947 uh, in uh, sedaj Kitajci uh, pravijo, da zaradi tega uh, Južno-Kitajsko more pripada njim in zaradi tega ni več eh, nesporov v eh, tem območju. Kitajska se namreč drži trditve, da je to moče njihovo. Seveda se številni ne strinjajo eh, z njimi in ni presenečenje, da Japonska v večji meri sodeluje s temi državami tudi vojaško gledano. Na to naložbe. Singapur, Tajska, Mjanmar, Indonezija in Vietnam, šest držav ASEANA, sedaj prejmejo več kot 50 odstotkov uh, japonskih naložb v eh, Aziji. 110 milijard dolarjev so usmerili prek eh, Azijske razvojne banke za kakovostno infrastrukturo, zato da bi oronotežili uh, kitajsko politiko. Zaenkrat gre torej za 110 milijard dolarjev v okviru eh, Azijske razvojne banke. To je seveda precej manj kot eh, obseg kitajskih naložb. Kitajska namreč prek eh, pobude pas in cesta zagotavlja 4 bilijone naložb. No, vsekakor pa je to del uh, japonske obramne diplomacije v jugovzhodni Aziji. Japonska vlada pravi, da je pristop dvotakten. Na eni strani imamo obramno in zunanjo uh, politiko in sodelovanje, na to pa uh, večje sodelovanje z jugovzhodnimi azijskimi državami. Bolj so prisotni tudi v Pacifiku, to smo že omenili. FOIP, to je v srčiki strategije Tokija za Pacifik. Še enkrat je tukaj pomembna kakovostna infrastruktura. Kitajska. Za trenutek bi se oddaljil od Japonske. Ne, ne od Japonske, ampak od jugovzhodne Azije. No, kljub težavam, kar se tiče bilateralnega sodelovanja eh, Kitajske in Japonske, eh, naprimer vzhodno-kitajsko eh, morje, tam obstajajo spori, ki se niso razplanteli. Vzpostavili so svet za pas in cesto in v okviru tega sveta se pogovarjajo o tem, kako bi lahko Japonska prispevala k kitajski pobudi. Julija la, uh, lani je Tokio že oznanil, Abeva vlada je oznanila, da bi lahko razmislili o sodelovanju v kitajskih projektih pod štirimi pogoji. Prvič, odprtost, drugič, preglednost, tretjič, ekonomska vzdržnost eh, in eh, uravnoteženost projektov in pa četrtič, finančno lasništvo nad projekti. O tem se lahko prav tako pogovarjamo, ampak eh, Kitajska svoje projekte v okviru eh, pobude Pas in cesta izpolnjuje popolnoma drugačno. Vsi japonski kolegi, s katerimi sem se pogovarjal, pravijo, da se Tokio zaveda, da ti predpogoji ne bodo eh, izpolnjeni, da je sicer to dobra ideja, ampak da verjetno v praksi ne bodo izpolnjeni, kar pomeni, da ne bo prišlo do prispevka japonske k kitajskim pobudam. A imam še eno minuto? Hvala. Pri, prišel sem eh, iz Italije, pa še moj rojstni dan je danes. Hvala. Tako da brez kakšnega sranja potem, prosim. Japonska in Indija, to je prav tako zelo pomembno. Gre za geografsko južno Azijo, ne za jugovzhodno Azijo. Uh, Indija je sprejela politiko deluj vzhodno leta 2015 in zato v večji meri delujejo v jugovzhodni Aziji. To je pomembna politična pobuda v Indiji in Japonska je del te enačbe. Večkrat je že bilo ponovljeno, da je Japonska uh, pomemben člen v tej uh, zgodbi deluj vzhodno več je sodelovanja med eh, Indijo in Japonsko, imajo več sestankov 2 plus 2, imajo skupne manevre v jugosodni Aziji skupaj z ZDA in z Avstralijo in eh, imajo več sporazumov, tudi tako imenovani ACSA. Eh, gre za odgovor o skupni nabavi. Takšne in podobne eh, pobude so privedle do boljšega sodelovanja na terenu med Indijo in eh, Japonsko. Toliko z moje strani. Hvala. Najlepša hvala, gospod Helendorf. Vi boste govorili o Japonski kot eh, globalni partnerice Evropske unije. 7-8 minut imate. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, v čast in vesele mi je, da lahko spregovorimo o tej temi eh, pred tem občinstvom. Kratek bom, ker 8 eh, minut ni veliko časa, ampak ko sem raziskoval to temo in sedaj poskušam aktivirati prosojnice, takole, sem ugotovil, da se o bilateralnih odnosih med Evropsko unijo in Japonsko ne pogovarjamo veliko. To sodobno približevanje je nekaj, eh, kar temelji na samem sodobnem kontekstu. Ključna stvar je ta, da se moramo pogovarjati o novi obliki transakcijske politike, kot je to uh, pokazal uh, tudi sestanek uh, junija letos med eh, ameriškim in korejskim voditeljem. Trenutno so planeti poravnani, tako rekoč. In to je pomembno, zato ker če tega ne bi bilo, bi bilo tudi sodelovanje verjetno drugačno. In eh, ne bi tako sodelovali, kot sodelujemo od leta 2011 naprej. Gonilo približevanja med eh, Japonsko in Evropsko unijo je zunanje. Govorimo torej o izzivih, s katerimi se soočamo skupaj, ne toliko o naših odnosih eh, interno gledano. Govorimo naprimer o mednarodni varnosti, o razvoju in povezanosti, eh, pomemben del te zgodbe, pa tudi podnebne spremembe, ni govora tako e, zgolj o trgovini. To pa so ti štirje sektori, kjer moramo doseči, rezult, moramo doseči rezultate. SPA e, ne sme biti seznam želja, ampak mora biti seznam prioritet. Vse pa ne more biti prioriteta. In e, to mora biti seznam izvedljivih rezultatov, ki jih lahko na to ocenimo, bodi si, če so bili doseženi, bodi si, če niso bili popolnoma doseženi. Tako skupnih stališč v preteklosti še nismo imeli. Vsi se soočamo eh, z družbo, ki se stara, to ima določene fiskalne posledice in tudi določeno socialno razsežnost. Eh, obenem pa se spreminja naše gospodarstvo na obeh stranih, eh, kar ima posledice na konkurenčnost in rast. Soočamo se z izzivom konvergence v industriji. Govorimo o industriji 4.0 narejeno, v, narejeno na kitajskem 2025. To so stvari, o katerih moramo govoriti. In na to še sprememba varnostnega okolja. Kitajska, eh, Kor, eh, Severna Koreja, eh, Južno-Kitajsko, Vzhodno-Kitajsko morje, to smo že omenili, in pa tudi ruska grožnja, ki zbližuje naša stališča in nas približuje glede na preteklo stanje. Gonilo približevanja je na prvem mestu Brexit. Najmalce provociram, to je negativno gonilo. Evropska unija je bila druga prioriteta za Londonom, kar se tiče dostopa do trga, finančnih eh, vezi, eh, gospodarske trgovine in tako naprej. Lažje sodelovali prek eh, Londona. To se sedaj spreminja, kar pomeni, da so odnosi med odnosi s tokjem lažji. Seveda je tukaj treba izpostaviti tudi eh, okoliščine, ki jih je oblikoval ameriški predsednik. Eh, to so torej skupni izzivi, s katerimi se soočamo. To pomeni, da moramo sodelovati ne zgolj na področjih, kjer že sodelujemo in kjer so rezultati dobri. Narediti moramo več, iti moramo dlje. Kot je omenil Gunnar Wigand, potrebujemo mednarodni red na podlagi pravil na področju trgovine, varnosti, razvoja in podnebnih sprememb, kot sem dejal. Kaj to pomeni v praksi? Potrebujemo točno določeno vrednost, dodano vrednost tega eh, mednarodnega reda. Ne gre za to, da se zavežemo k tem eh, zadevam in k drugim zadevam. Ne, vse moramo pobaviti za isto mizo in EPA, eh, e SPA prepriča kot ideja, sedaj pa moramo pokazati, da lahko dosežemo rezultate. Še vedno iščemo prioritete, sploh eh, na političnem področju. Doseči moramo rezultate, kar se tiče uh, uh, abenomije, abenomics. Uh, pogovarjamo se lahko tudi o reformi Svetovne trgovinske organizacije. Več moramo narediti, kar se tiče mednarodne varnosti, naprimer ohraniti moramo sporozum z Iranom, ampak vprašanje je, kakšne eh, so možnosti za to. Evropska unija mora razmisliti o, rasnem, o, o lasnih varnostnih okoliščinah. kot eh, vidimo, moramo mi v EU narediti več diplomatsko gledano, glede na to, da se ZDA umikajo iz eh, takšnih dogovorov. Drugače je tudi eh, naše partnerstvo o nerešenju orožja v nevarnosti. To pa ni edina stvar, na to tudi druga vprašanja. Kibernetska varnost, naprimer, tudi tukaj moramo sodelovati. Pomorska varnost, pomorska ozaveščenost o tehnologiji, storitvah, blagu. To so področja, kjer lahko konkretno napredujemo. In na to še razvojna plat eh, zgodbe, kakovostna infrastruktura. Sodelovati moramo z Japonsko, kar se tiče razvoja kakovostne infrastrukture, z našo lastno strategijo za povezljivost. Naše partnerstvo je naravno, imamo skupne vrednote, skupne interese. Vprašanje pa je, kako bomo eh, pripravili odziv na trenutne okoliščine. Potrebujemo zgodbe o uspehu. Um, Kitajci uh, prav tako potrebujejo zgodbe o uspehu v okviru njihove pobude Pas in cesta. Uh, ne vem, če imamo veliko manevrskega prostora. Uh, Eh, delati moramo tudi na pariškem sporazumu, to ni preprosta stvar, ampak to je vključeno v naše partnerstvo. Toliko z moje strani želim povedati samo, da planeti verjetno ne bodo dolgo poravnani. Zato moramo k malu realizirati te cilje. Čim prej, tem bolje. Hvala. Najlepša hvala za vaše prispevke. Sedaj pa bom besedo predal našemu poročevalcu za Japonsko, gospodu Peterletu. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani govorniki, vaša ekscelenca, koliki in kolegice. V posebej veliko čast in izziv mi je bilo uh, skrbeti za to poročilo skoraj dva mandata. Svet se je tekom naših pogajanj kar precej spremenil, ampak s skupnimi napori smo prišli do konca zelo zahtevnega procesa, tekom katerega smo okrepili vzajemno zaupanje med dvema globalnima partnerjema. mislim, da je pomembno izpostaviti, da nimamo zgolj skupnih interesov, imamo tudi skupne ambicije. Prizadevamo si za trajnostno partnerstvo, ki je mogoče zgolj, če imamo skupne vrednote in skupna načela. In to se je tudi zgodilo. zgodilo. Na začetku smo si bili zanimivi, sedaj pa uh, smo iz simpatije prišli na sintonijo kot je dejal gospod Vigant. Toliko z moje strani, na koncu pa bom podal še uh, končne sklepe. Najlepša hvala. Sedaj bom besedo predal kolegu iz skupine socialistov, gospodu Kanu, ki bo predstavil, če sem prav razumel, komentar Davida Martina, glede na to, da je David Martin. Uh, poročevalec v senci skupine socialistov za ta dosje. Izvolite. You, all... Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, gospod Berkovski. Vse najboljše za vaš rojstni dan, spoštovani kolegi, govorniki. Govorim v imenu Davida Martina, ki je poročevalec v senci za ta strateški eh, sporazum v imenu moje skupine. Nažalost ga danes ni tukaj. Podpira SPA, ker bo ukrepil politične odnose med Evropsko unijo in Japonsko in vzpostavil platformo za reden dialog in sodelovanje pri različnih pomembnih vprašanjih, naprimer na področju človekovih pravic. Z tega vidika bi eh, devet eh, gospoda Gunarja Viganda, predstavnika SSD, eh, povprašal o akcijskem načrtu za vprašanje smrtne kazni. A, a, je Evropska unija v dialogu z Japonsko, bo SPA zagotovil večji vzvod pri eh, našem trudu za odpravo smrtne kazni na japonskem. V kontekstu eh, prostotrgovinskega sporazuma bi radi izpostavili, da smo v naši eh, skupini pritiskali na Japonsko, da izpolni še dve konvencije mednarodne organizacije dela na tem področju. Vzpostavljena je bila delovna skupina, ki se je srečala že dvakrat, to je velik dosežek in eh, naša skupina je tega vesela. Ali se SSD pogovarja tudi o delovnih vprašanjih z Japonsko? Japonska eh, eh, kozmetična podjetja še vedno testirajo izdelke na živalih, v Evropski uniji pa je to že nekaj časa prepovedano. Državljani Evropske unije so zaskrbljeni zaradi te prakse glede na eurobarometer iz leta 2016, se 89 odstotkov državljan Evropske unije strinja, da mora Evropska unija narediti več za ozaveščenost eh, o eh, dobrem počutju živali v eh, svetu. Pozvali smo tudi k globalni prepovedi testiranja živalih za kozmetične izdelke. A ste se o tem že pogovarjali z Japonsko, se boste o tem pogovarjali z Japonsko, mislim, da je treba uporabiti ta SPA tudi za ozaveščanje o. Eh, politiki dobrega počutja živali. Najlepša hvala. No, sedaj pa ne vem, kako naj postopamo. Želi kdo kaj povedati, se odzvati? Oba poslanca sta dobila svoje, svojo besedo. No no, no, um, v redu, gospod Kan take up what uh, has been raised. No, odzval se bom na slišeno po najboljših močeh in po najboljšem znanju. Prvo vprašanje v zvezi s smrtno kaznijo, to je jasna razlika med eh, Evropsko unijo in Japonsko. Ni pa to edina tesna partnerica v svetu kjer smo vsi eh, različni, kar se tega tiče. Parlamentarne demokracije in eh, države, ki se držijo vladavine prava v svetu, eh, še niso vse odpravile smrtne kazni, k čemur sicer mi pozivamo. Evropska unija je proti uporabi smrtne kazni v vseh primerjih in v vseh okoliščinah. Glede na to, da je smrtna kazen eh, kruta, nečloveška kazen in da lahko vedno pride do sodnih napak. Prepoved te kazni je torej bistvenega pomena za zaščito človeškega dostojanstva. To stališče smo izpostavili že večkrat v naših izjavah, tudi ko je prišlo do izvedbe smrtne kazni na japonskem. To počnemo tudi v okviru našega političnega dialoga s Tokijem. Japonske oblasti dosledno pozivamo, k vsaj vzpostavitvi moratorija na usmrtitve. Podobno počnemo v dialogu z drugimi partnerji, ki uporabljajo smrtno kazen. Podpiramo resnico ljubno javno razpravo, tega Evropska unija seveda ne more narediti na japonskem, ampak oblasti na japonskem pozivamo k temu, da omogočijo dovolj manevrskega prostora za to eh, razpravo in da se odločijo za eh, odpravo smrtne kazni. Vedno več držav se je že odločilo za odpravo smrtne kazni, tudi vedno več zvezdnih držav eh, v ZDA. Za me ta tema ni neposredno vključena v eh, določbe v SPA-ju, ki ga najbolje poznam, ampak mislim, da enako velja tudi za EPA. to je tema, o kateri lahko govorimo v okviru našega sodelovanja z japonskimi oblastmi na osnovi naše politike na tem področju. Tretja tema, ki ste jo spostavili, sta konvenciji Mednarodne organizacije dela. V kontekstu EPA-ja smo prejeli jasne zaveze v zvezi s tem in to bo odigralo tudi ključno vlogo v našem dialogu z japonskimi partnerji. Nadejamo se ukrepov na njihovi strani, kar pomeni, da bodo morali sprejeti tudi lastno zakonodajo za izvajanje teh konvencij. To je pomembno tudi za naše trgovinske sporozume nove generacije. Tukaj govorim o SPA-ju, je pa to v kontekstu EPA-ja eh, ključna tema. Mm. Najlepša hvala. Sedaj pa prosim njegovo ekscelenco veleposlanika Japonske, da prevzame besedo za nekaj minut. Gospod veleposlanik, izvolite. Um, uh, uh, Gospod predsedujoči, najlepša hvala, da ste mi predali besedo in mi omogočili, da z vami delim svoje misli ob tej priložnosti. Rad bi se zahvalil vsem govornikom, predsedujočemu, članom in članicam odbora AFET za to javno predstavitev. Rad bi povedal troje. Prvič, tako kot je dejal gospod Vigand, je ta sporazum o strateškem partnerju namenjen nadaljni krepitvi našega partnerstva, ki je že tesno. Skupaj se lotevamo različnih izzivov, ne zgolj bilateralnih izzivov, ampak izzivov, kjer moramo sodelovati na globalni ravni, naprimer podnebne spremembe, mednarodna varnost, jedrska razorožitev Severne Koreje. To so zelo pomembna vprašanja. Ta EPA in SPA nam bosta pomagala, da delujemo skupaj. In to je najpomembnejši element tega sporazuma. Tako kot je dejal gospod Vigand, bo ta SPA zagotovil okvir za nadaljnje sodelovanje. Obenem pa bo to pravni temelj, na katerem bosta lahko Japonska in Evropska unija na vseh frontah gradila svoje delovne odnose. Tretji govornik je govoril o zunanjih dejavnikih, ki so privedli do tega približevanja. Na to bi se rad odzval. Strinjam se z njegovo oceno, ampak vseeno bi rad izpostavil, da je ta zunani dejavnik k dejanjem potisnil tudi evropske voditelje, ne zgolj japonske voditelje. Obstaja neka nuja, da sklenemo dogovor EPA in SPA in stopimo skupaj. Profesor Berkovski je večkrat govoril o uravnoteženju pobude pas in cesta. Sam ne bi omenjal tega koncepta. Še preden se je začela ta kitajska pobuda omenjati, smo že eh, sodelovali in smo že pripravljali to vrstne ukrepe. Evropska unija, Japonska, ZDA, Avstralija, Indija, vsi smo akteri, ki izpostavljajo pomen svobode, svoboščin, reda na podlagi pravil, liberalnih, demokratičnih eh, vrednot. To so pomembni elementi naših odnosov. Po mojem mnenju bo SPA dal novega vetra v jadra Japonske in e, Evropske unije, ki bosta lahko tako prispevali k nadaljemu razvoju na tem področju. Hvala. Najlepša hvala, gospod veleposlanik, gospod Berkovski, na kratko. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala za vaš prispevek, uh, tako danes kot tudi uh, včeraj. Seveda so japonske pobude starejše kot um, kitajska pobuda. 2006 so bile prvič predstavljene. Sam bom odkrit, sem akademik, nisem diplomat, nisem politik in vedno povem to, kar imam v mislih. Tako kot je to sodelovanje oblikovano, to je seveda pozitivna zgodba, med Japonsko, Indijo, Avstralijo in ZDA, kar se tiče kakovostne infrastrukture, je nasprotje v primerjavi, vsaj po mojem mnenju, in nekateri se s tem ne strinjajo, eh, v popolnem nasprotju s tem, kar počne Kitajska z vidika teritorijalne politike eh, in eh, številni projekti v okviru pasu in ceste so v nasprotju s projekti tega kvada, teh štirih držav. To je na nek način konstruktiven proti predlog, nasprotni predlog. Eh, je pa to tudi jasna reakcija na eh, ukrepe Kitajske v leta 2013 naprej. Eh, Azijo želijo povezati in spet z Evropo prek pobude pas in cesta. Spremajo se politike za jugovzhodno in južno Azijo, kjer ni vse urejeno na podlagi pravil. Stalno arbitražno sodišče je leta 2016 sprejelo sodbo, v kateri je dejalo, da v skladu z mednarodnim pravom Eh, o to, otokih, za katere Kitajska pravi, da so njihovi, uh, niso dejansko njihovi. Te štiri države želijo torej predstaviti nek eh, nasprotni predlog in to je dobrodošlo, ker je za to napočil pravi čas. Najlepša hvala. Na kratko še gospod Helendorf. Hvala, predsedujoči. Vaša ekscelenca, najlepša hvala za različne pripombe. Prav zato je šlo. Pri tem približevanju ne gre samo za del japonskih zavez. Ta odnos poteka v obe smeri. Ampak dejstvo, da to sedaj poteka v obe smeri, takšnim zagonom za to, da bi sprejeli močan dogovor, ne samo gospodarskega, ampak tudi političnega in pozneje bi morda lahko se dogovorili tudi glede kriznega upravljanja. Želel sem reči, da je to nekaj um, enkratnega, česar v zadnjih letih nismo videli. Je pa jasno, da so naši odnosi že zelo dolgi in dobri. Ampak uh, dogajanje Na mednarodni ravni je Bruselj in tudi Japonsko potisnila v to, da ugotovita, kako zelo pogosto se interesi, pogledi in vrednote teh dveh delov sveta prekrivata. Tako da zato je zanimivo sodelovati na področju boja proti terorizmu, na kibernetskem področju. Zato smo dosegli tudi dosežke v okviru UNCLOS-a. Uh, tako da z političnega vidika smo dobili nov podarek in to sem želel izpostaviti. No, glede sodbe CPA, glede mm, storitev eh, sekretarjata, ki smo jih zagotavljali arbitražnemu sodišču, tudi kaže, da smo odigrali pomembno vlogo, smo pa s tem seveda razjasnili tudi vlogo posameznih otokov. Tako da, spoštovanje mednarodnega prava in um, mednarodnih sporozumov je težavno. Treba je poštevati uh, podrobnosti, ampak uh, o no, tem nas bojo presoli. Hvala. Najlepša hvala. In še zadnji govornik na javni presviti, Alois Betele. Reka, da ni Najlepša hvala. Glede strateškega sporazuma je bilo lepo prisluhniti eh, komentarjem gostov. EPA in SPA bosta eh, prinesla novo raven dogovorov eh, in odnosov med Evropsko unijo in Japonsko. To bo prineslo koristi za vse zdržalanje. To je partnerstvo med podobno mislečimi, ki imajo enako vizijo sodelovanja v celotnem. Uh, globalnem kontekstu, ko smo se zavezali k multilateralnemu sistemu, ki ti meli na jasnih pravilih. SPA pa udarja, da gre za m, mm, poglabljanje sodelovanja pri področji skupnega interesa, na primer, ko gre za mednarodno trgovino obenem, pa nam takšen sporozum omogoča tudi sodelovanje na novih področjih. Več kot 40 področji je bilo opredeljenih eh, in zaobjemajo področja od eh, zdravja do kibernetske varnosti. Sam sem močno predan eh, vprašanjem zdravja pri našem delu, tako da moram reči, da je to prvo, prvi sporazum, ki vključuje poglavje o zdravju, ki predvideva sodelovanje na področju raziskav in inovacij. Preko ukrepitve sodelovanja na področju inovacij bomo okrepili našo vlogo na globalnih trgih in eh, podprli s tem tudi mednarodne strokovnjake pri soočanju z izzivi. To je samo eden izmed eh, primerov številnih koristi, ki jih lahko prinese eh, sporazum z Japonsko profesor Jaberkovski in gospod uh, ambasador, je sta omenila tudi Indijo. Rad bi izpostavil eh, duh, ki je privladoval v naših političnih eh, razpravah. Podobne ambicije smo si zadali tudi pri odnosih z Indijo, ki je tudi še ena izmed pomembnih evropskih partneric. Naj povem, da smo se uspeli dogovoriti tudi o vlogi obeh parlamentov. Torej, glede potrditve in začetka izvajanja sporozumov. Oba parlamenta bosta imela tudi v nadaljni fazi pomembno vlogo. Tako da naslednji teden glasujemo o obeh. Uh, sporazumih v Strasburgu. Tu ne gre samo za prosto trgovinski sporazum, ampak tudi za dogovor med enakopravnimi partnerji, ki so se pripravljeni skupaj odzivati na izzive in krepiti vzajemne koristi. Pričakujemo, da bomo pridobili dovolj podpore, tako da bomo lahko nadaljevali dobro sodelovanje z japonskimi partnerji. Mislim, da sedaj prehajamo v novo fazo Mislim, da je to nov izziv in čas, da se začnemo pripravljati na ambiciozno izvajanje obeh sporazumov. Za konec bi se rad zahvalil eh, pogajalski ekipi komisije za izvrstno sodelovanje in enako velja tudi za naše poročevalce v senci posebna zahvala pa gre tudi njegovi ekscelenci in vašemu predhodniku, ki je svoje delo opravil izvrstno. Podpiral je ta proces. In najlepša hvala tudi številnim kolegom, ki jih danes uh, ni z nami, ampak njihovo odsotnost bi lahko tolmačili tudi na pozitiven način. Kadar se ukvarjamo s problemi, je tale dvorana polna, ampak tule pa ni kakšnih večjih težav, tako da mislim, da smo že zelo blizu cilju. Najlepša hvala torej vsem še enkrat. Hvala za sodelovanje. ki ga bomo v kratkem ukronali. Najlepša hvala. Hvala. Donc, uh, notre réunion aujourd'hui est finie. Uh, Današnja se je končana. Monday in Strasbourg. Um. Naslednjič zasedamo ponedeljek v Strasburgu ob pol osmih do večera skupaj z Droa in Deve. prejemniki nagrade Saharova se nam bodo tudi pridružili.